pripombe, za vaše pomisleke, kot sem rekel, te bomo resno upoštevali. Najlepša hvala, gospod predsedujoči, najlepša hvala, gospe in gospodje, za vašo pozornost. Pint. Gospod predsednik, hvala vam in pri opravljanju vašega dela, ki je politično zelo odgovorno, vam želimo veliko uspeha in se veselimo, Eh, tesnega sodelovanja z vami. S tem smo končali razpravo o programu dejavnosti ciperskega predsedstva svetu. Prehajamo na naslednjo točko dnevnega reda. To je priprava delovnega programa komisije. Vse poslanke in poslance naj spomnim na to, da pri tej točki dnevnega reda ni postopka catch the eye temveč da bodo predstavniki političnih skupin sodelovali v tej razpravi. Najprej pa bom dal besedo predstavniku komisije, gospodu Ševčoviču. Gospod predsedujoči, poslanke in poslanci, komisija pozdravlja današnjo razpravo, zato ker poteka v zelo pomembnem trenutku. Spomniti se moramo, da samo še dve leti ostajata do konca našega mandata. V prihodnih dveh letih se bomo soočili z kritičnimi trenutki za Evropo, ko gre za delovna mesta in rast. To je tudi obdobje novih reform, ki so potrebne, da okrepimo naš gospodarski in socialni model. V zadnjih letih je Evropska unija pokazala, da je zelo uh, pomemben dejavnik v boju proti krizi. Zastavili smo si svoje cilje za kratki in srednji roč in se osredotočili tudi na dolgoročne izzive Evropske unije. Novo gospodarsko upravo smo vzpostavili, nov sistem finančne uh, ureditve in nadzora smo vzpostavili, pri tem pa so v srčiki naših naporov rast in delovna mesta. Sedaj pa moramo narediti korak naprej in najti ravnovesje med zdravimi javnimi financami ter potrebnimi sredstvi za rast in za poslovanje. Ambiciozni večletni finančni okvir je bistvenega pomena, če hočemo uresničiti strategijo gospodarske rasti in zaposlovanja na ravni EU. To je dober temelj za določanje naših političnih prioritet v prihodnosti, kajti gre za dobre temelje. Posameznimi predlogi resolucij političnih skupin kažejo, da obstaja široko soglasje med političnimi skupinami in institucijami EU o tem, kako razsežnost Evropske unije lahko naredi velik napredek v času velikih gospodarskih pritiskov. To je tudi pomemben kazatelj tega, da se naše eh, prioritete povezujejo. To se kaže v mnogih pobudah, o katerih razpravlja Evropski parlament zlasti v svojih eh, odborih. In to so stvari, ki naj bi jih do konca letošnjega leta sprejela tudi Evropska komisija. V razpravi o stanju v Uniji septembra letos bo predsednik Baroso Eh, določil glavne cilje za prihodnja leta. Gre seveda predvsem za gospodarsko ohranitev, zasnovano na strategiji EU 2020, ki bo prinesla rast in delovna mesta. Evropski semester kaže, da so načela eh, strategije EU 2020 vse bolj vključena tudi v nacionalne reformne programe. Pravkar smo končali z drugim evropskim semestrom. Priporočila, ki so specifična za posamezne države članice, so dobre smernice za delo posameznih vlad, ko gre za ustvarjanje rasti in eh, delovnih mest v, na kratki, srednji in dolgi rok. Sveda pa moramo na evropski ravni dopolnjevati te pobude tam, kjer je lahko evropska eh, dodana vrednost velika. Z odločnostjo se moramo soočiti za novo fazo v eh, krepitvi Evropske monetarne in gospodarske unije. Izzivi, ki so danes pred nami, so večji kot kadarkoli v preteklosti, vendar se moramo predvsem osredotočiti na uporabo metode skupnosti, pri tem bo seveda Evropski parlament eh, s svojo angažiranostjo veliko pripomogel. Sveda je treba povdariti tudi kontinuiran postopek krepitve enotnega trga. Treba je ustvariti predpogoje za eh, enotni trg na področju proizvodov in storitev. Zagotoviti je treba učinkovito rabo virov, sodobno industrijsko politiko in eh, krepiti izobraževanje in usposabljanje, zaščititi pravice državljanov, okrepiti Evropo tako, da bo močna in da bo v svetovnem okviru odigrala svojo uh, pomembno vlogo. V okvirnem sporazumu smo povdarili, da bo razprava o stanju Unije začela z razpravo o eh, strukturnem dialogu, v zvezi z prihodnimi politikami. Komisija se veseli razprave z vami na tem področju. Na uh, sestanku kolegija in predsednikov odboro Evropskega parlamenta bomo oktobra naredili prvi korak v to smer. Vendar uspeh naše politične agende bo odvisen od dobrega sodelovanja med parlamentom, komisijo in svetom hitro moramo opraviti svoje eh, politične razprave in konsistentno moramo v državah članicah eh, sprejeti ustrezno zakonodajo. Le, če bomo skupno in odločno delovali, bomo lahko Evropi zagotovili rešitve, ki jih potrebujejo naši državljani in naša podjetja. In današnja razprava je zelo pomemben korak v to smer. Hvala, gospod predsedujoči. Hvala, gospod podpredsednik za predstavitev delovnega programa. Opravičujem se vam, ker je odhod predsednika sveta na začetku vašega govora vas morda nekoliko zmotil. Hvala za vaše razumevanje kljub temu. Sedaj pa začnemo z razpravo. Prvi kot predstavnik ELS je gospod Jozef Sajer. Izvolite. President, uh, thank you very much for the floor. Najlepša hvala, ker ste mi dali besedo. Vesel sem, da vas vidim tukaj na mestu predsedujočega. Pozdravljen tudi gospod Ševčovič. Ko se pogovarjamo o delovnem programu za leto 2013, je sporočilo zelo jasno in odmevno. In za naslednje generacije hočemo poskrbeti in jim zapustiti ne dolgove, temveč možnosti novih zaposlitev in napredka. Kot ste rekli, Evropa je že predolgo živela na račun svoje zadolženosti. Lahko je zapravljati denar prihodnjih generacij in njihova sredstva. Mislim, da bi Evropa morala prenehati s tem. Če hočemo poskrbeti za dobrobit prihodnjih generacij, moramo poskrbeti, da se Evropa znebi svojih dolgov in odpre nove možnosti za zaposlovanje. Le tako bomo postavili možnosti za zaposlovanje novih generacij, za njihovo dostopanje do trga dela. In to je tudi vključeno preko določenih ukrepov v program komisije, vendar v imenu EPP hočem še enkrat povdariti, da mora to biti prva prednostna naloga. Moramo se Moramo se boriti proti brezposelnosti mladih. Vedno več je mladih, ki kljub končanemu šolanju ne dobijo nobenega delovnega mesta. To se mora nehati. Moramo poskrbeti za to, da bodo naši mladi ljudje zaposleni in za to uporabiti vsa razpoložljiva sredstva, vse instrumente, ki jih ima Evropska unija na voljo in to velja še zlasti za mala in srednja podjetja. Zato moramo uveljaviti zakonodajni program Evropske komisije in jasno zastaviti roke ter eh, poudariti mobilnost ter znanje tujih jezikov kot eh, pomembna gonila napredka in zaposlovanja. To je, bodo nekateri rekli, predvsem v pristojnosti držav članic. Vendar mislim, da je bistvo, da se tudi skupno dogovorimo o zakonodaji. Zelo pogosto poudarjamo svoje pravice in svoboščine. Preprosto pa prezremo, da nismo dovolj naredili za odstranitev ovir, ki nam onemogočajo prosti pretok blaga in storitev in zaposlovanja. Zato je treba tudi poskrbeti med drugim za vzpostavitev enotnega digitalnega trga. S tem bomo vzpostavili veliko večje priložnosti za podjetja, za potrošnike in odprli številne nove možnosti. Ena od naših poglavitnih nalog je tudi zmanjšati birokracijo in s tem poskrbeti ne le za to, da se države članice tega uspešno lotijo, temveč da se znebimo birokracije tudi na ravni Evropske unije. To bo velika prednost tudi za podjetja in leta in leta se že pogovarjamo tukaj o programu komisije in včasih imamo občutek, da govorimo za manj in v prazno. Namreč ponavadi se zgodi, da izpolnimo manj kot 50 odstotkov zastavljenih ciljev in jih preprosto prenesemo v naslednji delovni program komisije. Sam sem pristaš tega, da bolje razmislim o tem, kako bi podali lastne pobude za izboljšanje učinkovitosti. To je še zlasti pomembno v času krize, ko je treba hitro ukrepati. Vendar načrti so vredni le, če jih uresničimo. In če vidimo, da jih uresničimo manj kot polovico, potem to nikako ni najboljši možni rezultat. Zato pozivamo vse skupaj, razmislimo, kaj lahko storimo da izboljšamo te rezultate. Verjamemo to, da je komisija neke vrste stabilizator znotraj Evropske unije in eh, pogosto očitajo evropskim eh, institucijam, da capljamo za konkretnimi dogodki In eh, mi smo tukaj zato, da pozovemo komisijo naj dejansko vodi prihodne procese in dejanja, ki naj vodijo v prihodnost, ter naj poskrbi za stabilnost in jasnost. V imenu EPP in parlamenta lahko rečem, da podpiramo to vrstno dejavnost komisije in mislimo, da je v tem smislu pomembno tudi okrepljeno sodelovanje med obema institucijama. Seveda s tem nočem zanemariti pomena sodelovanja s svetom. To smo sicer poslušali že včeraj, ko so nekateri kritizirali komisijo, vendar mi smo zelo zadovoljni, če so odnosi med komisijo in svetom dobri. Hvala lepa, gospod Cajer. In sedaj za socialne demokrate, gospod Guerrero Salom. Presidente. Najlepša hvala, gospod predsedujoči, gospod komisar. Včeraj na plenarnem zasedanju smo doživeli zelo neobičajno parlamentarno izkušnjo. Slišali smo zelo dolg aplaus po govoru predsednika komisije. Zelo dolg aplavz in splošen aplavz, ker mu je zaploskala celo cela dvorana zaradi njegovega pristopa, ker zagovarja splošne interese Evropske unije in je to storil tudi na svetu prejšnji teden in zaradi tega, ker se je zoperstavil lastnim interesom nekaterim vodjem držav in vlad. In to zelo cenimo v Evropskem parlamentu, ker mi zastopamo tukaj veliko večino evropskih državljanov. Združili smo se v naših prizadevanjih in v naši skrbi zaradi poslabšanja razmer v Evropski uniji, zaradi gospodarske krize in zaradi slabših življenjskih standardov za naše državljanje, kar povzroča revščino. Skrbi nas tudi vedno večji euroskepticizem, skrbi nas porast skrajnih sil v nekaterih evropskih državah in pa tudi zaradi poslabšanja medinstitucionalnih odnosov v Evropski uniji. Komisija in Evropski parlament smo utrpeli odzem pristojnosti zaradi vedno več med vladne metode, ki vlada pri sprejemanju pomembnih odločitev. Zaradi tega se zavedamo tega, da moramo skupaj delati za to, da bomo lahko zaščitili interese naših državljanov. V Evropskem parlamentu se moramo potruditi za skupno resolucijo, ki bo zahtevala od komisije delo in tudi ki bo izražala podporo komisiji, ko bo opravila svoje delo. Mi zahtevamo velikopotezen program komisije, ki bo spodbujal rast ustvarjene delovnih mest, ki bo spostavil zaupanje državljanov, ki bo izboljšala gospodarsko upravljanje. Zahtevamo večletni finančni okvir in Evropski sklad za reševanje boljši boj proti goljofijam okrepitev evropskega semestra, evropske obveznosti in pravek pri plačilih za leto 2013. Večina političnih skupin se je odločila, da bomo glasovanje preložili na september, zato da bomo dobili skupno resolucijo, ki bo odražala enoten glas Evropskega parlamenta pri podpori eh, dela Evropske komisije. Najlepša hvala, gospod Daf, v imenu skupine Alde. The, uh... Najlepša hvala. To je zelo bogat program za leto 2013 in je tudi ustrezen, glede na to, da se nanaša na zadnje leto tega zakonodajnega mandata. Komisija je dosegla hitrost križarjenja in mislim, da je včerajšnji aplauz gospodu Barosu zelo jasno pokazal, da smo iskreno in ustrezno navdušeni nad tem. In vendarle slišimo tudi kritike, ki ustrajno obtožujejo komisijo, da je pravzaprav organ neizvoljenih tehnokratov. In mislim, da je vprašanje o tem, da močna komisija pomeni predvsem politično močno. Komisijo vendar ne more posegati preko meja svojih pooblastil, ima določene funkcije in nekatere od teh so včasih preveč zakrite. Komisija mora stopiti pred javnost, saj vendar v javnosti tudi zastopa Evropo. Mislimo, da s tem ne moremo pozabiti na administrativne vidike, zato mora biti komisija učinkovita pri izvajanju evropske zakonodaje in na nek način mora postati intelektualna voditeljica prizadevanj za skupno Evropsko unijo in skupno pot mora biti tudi neke vrste možganski trust, ki deluje v skupnem interesu držav članic in njihovih državljanov. In preko tega mora v celoti uporabiti tudi vsa sredstva, ki jih ima na voljo preko svojih pooblastil za zakonodajne in politične pobude. Še zlasti sedaj, ko mora delovati kot krepek partner Evropskemu svetu. Komisija vedno močno izgubi na moči, kadar se umakne v defenzivo, kadar ne zastopa jasno svojih pooblastil. In eh, videli smo to že v zgodovini v primeru dveh ali treh predsednikov vlad in sveta ampak načeloma moram reči, da podpiramo in močno pozdravljamo dokument štirih predsednikov, ki so predlagali osnutek načrta za ukrepe na področju bančništva, davčne zakonodaje in enotne Evropske unije tudi na tem področju. Najlepša hvala v imenu eh, zelenih, gospa Turunen. Eh, Najlepša hvala v imenu zelenih v Evropskem parlamentu. Moram povedati, da je povsem jasno, da bo kriza osrednji del vseh politik v letu 2013. Treba bo iznajti ustrezne reforme in če nam to ne bo uspelo, bodo obveljali najbolj črni scenariji kratkoročne finančne reforme morajo postati prednostne naloge, vendar je to povezano z institucionalnimi reformami, ki morajo tudi dobiti večjo prednost med našimi nalogami. Torej mora biti načrt komisije in njen pristop zelo dinamičen, ker kriza ni nekaj, kar se dogaja v letnih obrokih, temveč moramo oblikovati celovito politiko in naše oklevanje ne bo obrodilo sadov. Moramo se osredotočiti na politike usmerjene v reševanje krize, vendar to ni edino, s čimer se moramo spopadati. Za zelene še zlasti pomemben tudi okoljevarstveni vidik, ki v teh kriznih časih ne sme izgubiti svojega prednostnega pomena. Le trajnostni pristop k reševanju te problematike je možen in zato zahtevamo od komisije naj bo še zlasti aktivna pri razporejanju sredstev, tudi kada razmišlja o bančni in finančni Evropski uniji, da je treba razmišljati o bolj uravnoteženem pristopu eh, k konsolidaciji in da je treba razmišljati o odpravljanju makroekonomskih neravnovesij, da bodo lahko države članice tudi znotraj svojih notranjih ureditev lahko poskrbele za ustrezen boj proti davčnim utajam, finančnim nepravilnostim in da bodo s tem izboljšale tudi svoj razvoj, tako da bomo vsi skupaj lahko lažje uresničili zastavljene tisočletne cilje in cilje akcijskega načrta strategije do leta 2020. Poglavitne naloge smo izpostavili tudi v naši pisni izjavi in tu bi radi še enkrat spomnili komisijo na aktivnejši pristop tudi že pri doseganju ciljev za leto 2012. Hvala, sedaj gospod Harbert. Uh, Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Mislim, da je neizogibno potrebno, da se na ta delovni program gleda tako, da komisija pravzaprav prevzema vodilno vlogo v vseh eh, politikah za večji razvoj in rast. Zato smo to poudarili tudi v naši resoluciji, ker pravzaprav smo razočarani, da da nismo uspeli doseči pravega dogovora o tem, da bi se osredotočili na politike rasti. Sem pa pravzaprav zlišal ta program in ne vidim jasnih osredotočen na izvrševanje zastavljenih ciljev. Komisija pa se je odzvala na to, kar je zahteval moj odbor tudi v zvezi z končno vzpostavitvijo enotnega trga. Akt o enotnem trgu je osnovni temelj za vzpostavitev delovanja gospodarske rasti in trga in tisto, kar hočemo od vas, gospod komisar, je, da boste jasno vodili politike rasti in razvoja. In tu lahko poslušamo še izjave sveta, eh, ker je popolnoma jasno, da sama komisija ne more razvojiti oblikovati in voditi vseh politik na tem področju. Kar potrebujemo v programu za leto 2013 je okvir, znotraj katerega se bodo lahko tudi države članice odločno zauzele za dejansko vzpostavitev enotnega evropskega trga. In komisija mora spremljati to delovanje in uspešnost in to je nova pobuda, ki se mora uveljaviti ravno na podlagi tega delovnega programa. Poleg tega pa moram eh, poudariti, da je v bistvu komisija tista, ki je odgovorna za zmanjšanje regulatornega bremena držav članic. In to vidimo tudi v sporočilu ob koncu, eh, ko govorimo o boljši regulativi, o manj obremenitvah in ovirah. In kako bomo to nadgradili na osnovi letošnjih ciljev za leto 2013? kako bomo opravili več analiz in več zakonodajnega dela v tem parlamentu in pravzaprav pričakujemo nekaj tega tudi v vaši agendi rasti. Hočemo videti vodilne teme, ki bodo prispevale k razvoju novih delovnih mest in razvoj bo prišel ravno iz malih in srednjih podjetij in iz storitvenega sektorja. Imamo direktivo o storitvah. Torej imamo znovo, da stopimo skupaj, vi svet in države članice in da poskrbimo za dejansko rast. Najlepša hvala, gospod Harvar. Marti gospa Martina Anderson. Liam Melo je rekel, da določeni sporazumi delujejo ne zaradi tega, ker se ljudje strinjajo vsem, ampak zato, ker imajo skupne strahove. In videti je, da je to tudi dejanski odziv institucije Evropske unije, ki se vedno enako odziva na določene situacije, tokrat pa je priča neuspešnim programom varčevanja in zategovanja pasov po eni strani omogočamo nekaterim, da se še naprej ženejo za dobički, medtem ko varnost, varčevalni ukrepi predvsem škodijo revnim otrokom in ženskam. Zato je treba v tem času še zlasti podpreti mala in srednja podjetja in v tej luči pogledati tudi konkretne potrebe posameznih držav, članic, ki se soočajo z neverjetnimi strategijami reševanja krize. Naj povem, da potrebujemo zelo dobro zastavljene omejitve in eh, moramo zavrniti mikroekonomsko pogojenost za dostopanje do razvojnih skladov. Zagotoviti moramo zagotavljanje dostojanstvenih delovnih mest, enakost dostopanja do trga dela in celovito evropsko strategijo, še zlasti, kadar gre za ženske in otroke. Kolegice in kolege, ki se sprehaja po dvorani, opozarjam, da še poteka razprava. Še trije govorniki so na dnevnem redu, zato vsi, ki prihajate v to dvorano, prosim, da ne motite teh treh govornikov. Prvi je gospod Van Heke. Najlepša hvala, predsedujoči. V delovnem programu za leto 2013 bi morala komisija pravzaprav biti veliko skromnejša in povdariti predvsem vidik meja kulpa. Namreč vsi se zavedamo, da je velika kriza ne le na našem kontinentu, temveč tudi po drugih celinah in tu ne moremo poslušati pravljic o tem, kako se bodo organizirale eh, določene ekonomije v tem svetu, temveč moramo pravzaprav pravljice vreči v koš in razmišljati drugače. Če govorimo o proračunu za leto 2013, potem vidimo, da gre za zadeve, ki so marsikje eh, neuzdržne in že dosedanje stanje je bilo tako, da se je denar davkoplačevalcev preprosto porabil za zadeve, ki niso koristile našim državljanom. Videti je, da potekajo razna posvetovanja, ustanavljajo se agencije, ampak s tem ne vidim, da prihaja do nekega boljšega ukrepanja, niti do boljšega razporejanja sredstev na evropski ravni. Gre za preprosto to razsipnost denarja, ki ga prispevajo naši državljani, naši davkoplačevalci in na mesto puhlic moramo oblikovati konkretne ukrepe, ki bodo omogočali konkurenčnost. Hvala. Najlepša hvala, gospe in gospodje. Še enkrat vas prosim, da sedete na svoje mesta. Das Wort hat nun nehajte s svojimi dvostranskimi pogovori. Naslednji govornik je gospod Andrew Brons. Hvala. Citiral bom. Evropska unija je v celoti v uh, rahli recesiji. To mislim, da je najbolj zavajajoči citat, kar ga lahko si izmislim, pa tudi, če pogledam risanke in ne vem, stripe in tako naprej. Brezposelnost je v Španiji skoraj da 50 odstotna prej so izvažali delovna mesta, sedaj pa izvažajo tudi kvalificirano delovno silo. Tiste države, ki so še konkurenčne, so konkurenčne zaradi zniževanja svoje valute. Strogo varčevanje je znižalo plače in države, ki imajo uh, nižje plače, nižji prihodek, naj bi sedaj zmanjšale tudi svoj dolg. Raven plač je sedaj takšna, da so eh, pol in eh, visoko kvalificirani delavci na zahodu Evrope pravzaprav izpostavljeni konkurenci tistih, ki nimajo nobenih eh, kvalifikacij. Države na vzhodu pa nimajo več eh, motivirane in stabilne delovne sile. Največja nevarnost zaposlovanju in rasti je globalizacija. Trgovinski sporazumi z hitro raztočimi gospodarstvi so krivi za to, kajti z njimi ne moremo konkurirati. Istočasno pa pravijo nekateri, da ustvarjamo in krepimo skupni evropski trg, ampak to ni nič drugega kot skupni svetovni trg, kjer bodo plače delavcev vsak dan še nižje. Hvala. Gospe in gospodje. Sedaj imamo podoben položaj kot včeraj. Predsednik parlamenta vam je vsem jasno povedal, da je tudi v našem interesu, da v tem prostoru vlada vzdušje, ki je primerno za nek parlament. Prosim vas, sedite in prisluhnite zaključni izjavi podpredsednika komisije. Gospod Ševčovič, izvolite. Uh, Hvala, gospod predsedujoči. Zahvaljujem se vsem govornicam in govornikom v imenu političnih skupin. Mislim, da ta razprava jasno kaže na konvergenčnost stališč Evropske komisije v delovnem programu za leto 2013 in prioritetami. Um, političnih skupin in celotnega Evropskega parlamenta. Vsi se strinjamo s tem, kar je povdaril gospod Sajer, namreč, da ne smemo pustiti naslednjim generacijam netrajnost na delovna mesta in ogromne dolgove. Ravno zaradi tega komisija za naslednje leto predlaga ukrepe, ki bodo nas pripeljali do rezultatov. Komisija vedno zagovarja pametno konsolidacijo. Vemo, da moramo osvoboditi države članice, pretiranega bremena dolga in to na način, ki ne bo ogrozil politik rasti in zaposlovanja. Mislim, da ste v razpravi, da se je v razpravi z državami članicami tudi uh, to pokazalo. To odražajo tudi posebna priporočila komisije. Vsi govorniki oziroma govornice ste poudarili problem brezposelnosti, zlasti brezposelnosti mladih. Žal imamo sedem in pol milijonov mladih v Evropi, ki niso vključeni ne v eh, izobraževanje, ne v delo. Zato začenjamo z pilotnimi projekti z osmimi državami članicami, ki upamo, da bodo dali konkretne rezultate. Gre za več kot 7 milijonov evrov sredstev za ustvarjanje novih delovnih mest za mlade. Upamo, da bomo na ta način 463 tisoč novih delovnih mest ustvarili za mlade v Evropi. Gre seveda za 7 milijard evrov, ne milijonov. Države članice ki imajo podobne probleme z brezposobnostjo, bodo lahko podobne pilotne projekte tudi vzpostavile s komisijo. Konec leta vam bomo predlagali skupen okvir za poroštva, garancije mladim, s katerimi bomo pomagali mladim, da se prvič v življenju zaposlijo. Treba je pospešiti tudi delo na področju digitalnega skupnega trga. Jasno je, da je to inštrument za ustvarjanje delovnih mest, to je tudi orodje za to, da povečamo BDP Evropske unije in naše skromno pričakovanje je naslednje. Če bomo vse te cilje na tem področju dosegli, bomo povečali za 4 odstotke do leta 2020 celotni proračun oziroma BDP Evropske unije. Mislim, da pa je treba skupno delati na vsem tem spodbuja nas dober rezultat v pogajanjih o finančni uredbi. Veste, da smo administrativno breme že zmanjšali za 30 odstotkov, kot smo obljubili letos. Seveda pa so države članice sedaj na vrsti, da ta novi pristop začnejo izvajati v praksi in da začnejo tudi delati na poenostavitvi. Strinjam se z gospodom Dafom evropski državljani morajo spoznati in zaznati, da se evropske institucije borijo za nje. In da to počnemo tako, da spoštujemo metodo skupnosti in da napredujemo pri ustanavljanju jasne bančne, fiskalne in politične unije. Kot je to kolegica iz eh, politične skupine zelenih povdarila, to moramo narediti na trajnostni način. Kar zadeva davek na finančne transakcije. Na zadnjem eh, zasedanju sveta ECOFIN zaenkrat očitno še ni eh, soglasnosti za to. Komisija bo zato predlagala uvajanje tega davka s pomočjo mehanizma okrepljenega sodelovanja v Evropski uniji. Zahvaljujem se gospodu Harbarju, ki je povdaril pomen skupnega trga. Zlasti, ko gre za novo zakonodajo na področju krepitve skupnega trga. Skupni trg je po našem mnenju instrument za ustvarjanje novih delovnih mest in gospodarske rasti. Obe instituciji, kot, tako komisija kot tudi Evropski parlament, kot veste, želita bolje načrtovati ukrepe za hitrejše krepitev skupnega trga na podlagi medinstitucionalnega dogovora. Na ta način bomo imeli enake cilje in zagotovili hitrejše izvajanje dobrih predlogov. Vemo, da tega predloga ni z enakom navdušenjem pozdravil svet. Zato se sedaj moramo dogovoriti, kako bomo skupni oziroma enotni trg hitreje dosegli kot v preteklosti. Kar zadeva zadnji dve temi, večletni finančni načrt in pomen eh, proračuna Evropske unije je že predmet naših razprav. In mislim, da je Evropska unija dober trgovinski partner z drugimi velikimi trgovinskimi bloki, kot naprimer ZDA in Japonska. Mislim pa, da moramo iskati dodatne trge, tako da bomo razvijajoče se eh, države oziroma gospodarstva hitreje lahko izkoristili, sveda na podlagi vzajemno sprejemljivih načel. Hvala, gospod predsedujoči. Ja, Gospod podpredsednik komisije, prisrčna hvala za vaše zaključne besede. Razprava o delovnem programu komisije za leto 2013 je zaključena. Šest eh, predlogov resolucij smo prejeli, o, tem pa bom, o teh pa bomo glasovali. Sedaj ali naj to preložimo na september. O tem bomo kasneje glasovali, s tem smo končali za razpravo in čez nekaj sekund bomo začeli z glasovanjem.